Ora una comunicazione. Le... Sedaj pa sporočilo. Avstrijske oblasti so mi predale um, zahtevo po oduzetju imunitete gospodu Hans Petru Martina v skladu z šestim členom drugim odstavkom pravilnika in smo to predali odboru za pravne zadeve.